chers collègues je vous propose que nous commencions euh, je pense qu'il n'y a pas de commentaires sur l'ordre du jour et donc euh, il est Predlagam, da začnemo. Komentarjev ni v zvezi z dnevnim redom, tudi sporočil predsednice ni, zato prehajamo na tretjo točko in sicer revizija trajnega strukturnega sodelovanja govorili bomo o reviziji trajnega strukturnega sodelovanja. Torej, pozdravljam gospoda Arnoja Molenarja, on je vodja SECDEF POL 1 pri SZD-ju, potem tudi stotnik Lars Schumann, ki prihaja iz vojaškega štaba Evropske unije, tukaj je gospod Signoni, ki je vodja enote za pesko pri Evropski obramni agenciji, in tudi gospod Molni, ki je namestnik direktorja pri inštitutu IRIS. Strukturno sodelovanje izvira iz Lizbonske pogodbe in omogoča, da se države odločijo za tesnejše sodelovanje na ravni obrambe. Predviden je bil za 2010, aktiviran pa je bilo potem leta 2017. Gre za instrument za politiko za obrambo in sicer SVOP vključuje vse države, PESCO pa samo skupino držav. Gre za prostovoljno sodelovanje na področju integracije pri obramnih programih. PESCO je bil predstavljen decembra 2017 in vključuje 20 držav, projektov, ki so namenjeni temu, da bi združili zmogljivosti na področju obrambe. Ob tem je bil sprejet tudi prvi seznam projektov, v, katerem, v katerih sodelujejo države članice. Formalno je bil seznam potrjen leta 2018. Marca 2018 je bil sprejet tudi načrt za spremljanje delovanja peska. Potem je bilo potrjenih še 17 projektov leta 2018, 13 leta 2019, vsega skupaj jih je torej 47. Gre za izobraževanje, za razvijanje zmogljivosti na področju obrambe. Visoko predstavnica Unije za zunanjo in obrambno politiko je maja 2019 predstavila prvo poročilo glede izvajanja peska In svet je 6. maja 2019 na osnovi tega poročila podal svoje priporočila. Zdaj bomo previdirali pesko, ugotoviti bomo poskusili, kakšne so prednosti, kakšne so pomakljivosti in kaj storiti v prihodnosti. Uspeh sodelovanja, zlasti trajnega strukturnega sodelovanja, temelji na tem, da moramo ustrezno sodelovati, zlasti države članice, na področjih iz drugega člena desetega protokola. S tem bomo okrepili zmogljivosti Evropske unije in tudi strateško avtonomnost. Vprašanje je, ali smo dosegli cilje, če smo jih katere, smo na pravi poti in države, ki so se odločile za pesko, so se odločile zavezale, da bodo porabile določena sredstva na področju obramne politike, da bodo koordinirale svoje obramne politike, zato da bi harmonizirali potrebe, prav tako bodo sodelovali na področju izobraževanja osebja, interoperabilnosti in mobilizacije sile. Kako je torej s tem? Do marca 2020, torej k malu, bo visoki predstavnik predstavil drugo poročilo v zvezi z peskom. To bo predstavljalo izhodišče za strateško revizijo in v okviru tega bomo potem pripravili cilje za obdobje 2021-2025. Na osnovi te revizije bo, sver, bo svet sprejel priporočilo državam članicam, to bo maja 2020. Ta zadnja etapa, najverjetneje bo to v okviru sveta za zunanje zadeve jeseni leta 2020 in šlo bo za revizijo sklepa sveta iz leta 2017. Parlament se je odločil, da bo, pripor, da bo pripravil poročilo in to še preden svet pripravi svoje priporočilo v zvezi z sklepom. Naš poročevalec je gospod Radoslav Sikorski in zato smo danes tukaj, da govorimo o tej temi. Na začetku želim lepo pozdraviti gospoda Molenarja. Beseda gre najprej vam, da predstavite revizijo peska, metodologijo, ki je bila sprejeta in o tem, kakšni so prvi sklepi, ki jih lahko delite z nami. Potem dobi besedo Stotnik Šuman iz Vojaškega štaba Evropske unije, ki nam bo povedal, kaj menijo končni uporabniki, torej oborožene sile, Na to pa se bo oglasil tudi gospod Signoni, vodja enote za pesko pri Evropski agenciji za obrambo, na koncu pa še gospod Molni, ki bo spregovoril tudi o drugih pobudah na evropski ravni, šlo bo za obramni sklad, naprimer. In govoril bo tudi o tem, koliko bi lahko prispevali k strateški avtonomiji Evropske unije na področju obrambe. Najprej pa gospod Molenar za 5 do 7 minut. Izvolite. Si, eh. Hvala lepa, hvala gospa predsednica, hvala za povabilo, hvala za priložnost, da vam povem nekaj o tem, kako poteka strateška revizija peska. Gre za pomemben mejnik na področju varnosti in obrambe in zelo pomembno je, da ste vi kot poslanci obveščeni o tem, kaj se dogaja. Veselim se že izmenjave mnen z vami. Tesno sodelujemo v tako imenovanem sekretarijatu PESCO, tam je tudi e SSD in moja divizija je še posebej aktivna v tem sekretarijatu. Seveda, 25 držav članic vodi razprave na to temo, to je 25 držav članic iz sveta. Pravno podlago smo že imeli, naš namen pa je, da bi po potrebi okrepili zavezujoče obveznosti po vsaki fazi peska, kako ste že povedali. Prva faza se bo zaključila letos, naslednja faza leta 2025, potem pa bomo videli. Upoštevati je treba napredek, ki smo ga dosegli pri izvajanju zavez iz peska. Prav tako je treba upoštevati razvijajoče se okolje na področju varnosti in obrambe. Pesko je bil predstavljen leta 2017, zato ni za pričakovati revolucionarnih sprememb. Seveda pa gre za le, dobro priložnost, da ugotovimo, kje bi lahko zagotovili dodaten zagon in to je prednostna zadeva za novega visokega predstavnika. Že na začetku želim povedati, da je vprašanje sodelovanja tretjih držav še vedno odprto, torej pod katerimi Pogoj bi lahko tretje države sodelovali v projektih peska. Hrvaško predsedstvo bo poskusilo najti rešitev za to vprašanje. Lani smo dosegli napredek, ampak soglasja zaenkrat še ni. Ta tema sicer ni del strateške revizije. Gre za ločeno vprašanje, torej, ki pa je tudi zelo pomembno in ga moramo rešiti v prihodnih tednih. Sprožili smo strukturirani proces, kot sekretarjat PESCO, sodelujemo z državami članicami in poskušamo ugotoviti, kaj bi lahko izboljšali. Zdaj smo v prvi fazi, zbiramo zamisli in mnenja držav članic v zvezi z različnimi vprašanji. Drugi korak bo v rokah visokega predstavnika. Visoki predstavnik bo podal priporočila v svojem poročilu o izvajanju PESCA. Svet bo to prejel konec marca, v začetku aprila. Na to pa bo svet pripravil priporočila v zvezi s peskom, ki jih bo sprejel maja. Tretji korak bo revizija pravnih aktov po potrebi za to, da bi dejansko uvedli izboljšave, za katere se bomo dogovorili. To naj bi bilo izvedeno do konca leta. Gre za pravno podlago in spremembe pravne podlage, če bo to potrebno dobili bomo tudi sklep sveta v zvezi z izvajanjem projektov. Zgodaj naslednje leto bomo revidirali tudi cilje, ki smo jih sprejeli v zvezi z izvedbenimi načrti. To bo naslednji korak v tem procesu po reviziji PESCO, ampak eh, to je zelo pomembno zato, da zagotovimo, da natančnejšo opredelitev ciljev, ki jih želimo doseči v naslednji fazi peska. V strukturiranem procesu so z državami članicami obravnavamo obveznosti, projekte in procese. In lepo ste povedali, da gre za to, da bi pripravili vse potrebno za naslednjo fazo peska in naš cilj je, da bi opredelili otepljive cilje, ki jih je mogoče doseči v naslednjih letih. Mislim, da je to zelo pomembno za verodostojnost peska. Zdaj pa še na hitro v zvezi z različnimi področji. Najprej zaveze. Tukaj moramo biti realistični, kajti države članice zdaj šele internalizirajo te zaveze v svoje nacionalne obramne načrte, zato moramo biti previdni in ne smemo pričakovati drastičnih sprememb drugič posvečamo se konsolidaciji in izvajanju. In priporočilo visokega, oziroma poročilo visokega predstavnika bo tukaj zelo pomembno pri ocenjevanju napredka. In še tretja točka. Posvečamo se operativnim zavezam, gre za to, da ukrepimo pripravljenost za SVOP na tem področju je potrebnega še več dela, seveda. Če nam ne bo uspelo elementov spraviti v zaveze, potem bi lahko v okviru ciljev zagotovili bolj natančne smernice. Kar zadeva projekte, projektov je 47 in namen je, da ostanemo osredotočeni in da zagotovimo operativno pripravljenost v zvezi s temi projekti. Projektov je veliko, zato zdaj razprava teče o tem, ali je mogoče projekte združiti na različnih področjih, da bi zagotovili sinergijo, naprimer logistika, vojaška mobilnost, pa tudi kibernetska varnost. To so različna področja. In O tem lahko govorimo kasneje. Aleksandrov bo več povedal o različnih projektih. Kar zadeva procese in delovne metode, to je tretje področje. Tukaj je vprašanje, kako bi lahko proces peska uskladili z usklajenim letnim pregledom na področju obrambe, to je proces CARD. Vprašanje je, kako lahko torej povežemo eno z drugim in tudi z skladom za obrambo. In letnimi programi dela na tem področju. Pri procesu in metodah dela je vprašanje tudi, kako bi lahko okrepili ocenjevanje, kajti to je zelo pomembno za pesko, tako kar zadeva zaveze, kot tudi prihodni napredek teh projektov. Posvečamo se napredku na področju pesko, ampak to moramo obravnavati skupaj z drugimi obramnimi pobudami. Omenil sem kart in EDF, To je zelo pomemben element revizije peska in visoki predstavnik, pa tudi vodja agencije imata tukaj pomembno vlogo skupaj z kolegicami in kolegi iz komisije. Pa ne samo to. Morda bi morali obravnavati tudi načine, kako bi lahko pesko zagotovil povezavo z drugimi pomembnimi elementi na področju varnosti in obrambe. Tega še ni bilo, ko smo zasnovali pesko, medtem pa se je pojavila potreba po tem. Naprimer, instrument za mir in zmogljivost za vojaško načrtovanje ter zmogljivosti na področju zagotovanja varnosti na morju, boj proti jih hibridnim grožnjam in tudi delo na področju podnebja in obrambe. Naprimer, moje glavno sporočilo je naslednje. Države članice so oblikovale edinstven instrument na osnovi pogodbe, ki zagotavlja bolj tesno sodelovanje. Mislim, da to ne obstaja nikjer druge, niti v kontekstu NATO. PESCO zagotavlja celovit politični okvir za tesnejše sodelovanje na področju obrambe in najpomembneje je, da zagotovimo politični zagon. Politični, vojaški, gospodarski in strateški razlogi, ki so vodili do PESCO, so zdaj še vedno relevantni, če ne še bolj. Samo dve leti je minilo od začetka peska in jasno je, da bi lahko trajalo malce dlje, da bodo projekti začeli dajati prve rezultate, ampak mi v sekretarijatu si bomo še naprej prizadevali za to, da bi dosegli rezultate in da bi stopali po tej poti in da bo Evropska unija močnejša in varnejša. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa stotnik Šuman iz vojaškega štaba Evropske unije. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospa predsednica. Hvala za priložnost, da nakratko spregovorim tukaj pred vami. Gospod Molnar je dobro predstavil naše delo v zvezi z peskom. In gospod Signoni bo bolj specifično govoril o projektih, zato bom jaz govoril o določenih vojaških vidikih. Na koncu bo štelo le to, kako uspešno bomo mobilizirali vojaške sile, kako dobro bomo izvajali vojaške operacije, kako bomo zadostili potrebe in kako bomo usposobili svoje sile. Če si pogledamo trenutne razmere, lahko vidimo, da je še veliko prostora za izboljšave. Ne gre za nek teoretični miselni preizkus, ne, govorimo o varnosti naših vojakov in vojakin v tujini. Pripraviti se moramo na vse možnosti, zato potrebujemo holistično razpravo. Vprašati se moramo, kaj je končni namen peska. To je zelo pomembno, zato da si zastavimo pravi načrt, da ugotovimo, kje smo in kaj moramo prilagoditi. To ni pomembno samo za strateško revizijo, ampak tudi za letno poročilo visokega predstavnika. Strateška revizija je zaenkrat odlična priložnost za to, da razmislimo, ali stvari tečejo tako, kot je treba. To je priložnost za nas, da še enkrat preučimo, kakšne so morebitne sinergije z drugimi pobudami na področju obrambe, pa tudi z drugimi procesi. Razmisliti moramo o dosežkih in o tem, kako doseči še več v prihodnosti. Z vojaške perspektive se moramo posvetiti temu, da zagotovimo, da bomo dosegli svoje ambicije na vojaški ravni. Sprožili smo že svežen za celovito pripravljenost in to bi moral biti naš končni cilj. Morda bi bilo dobro, če bi začeli počasi poskusiti opredeliti, kaj to sploh pomeni. In tudi strateški kompas je pobuda, o kateri svet trenutno govori, in v zvezi s tem bi lahko nekoliko bolje opredelili, kaj imamo v mislih. Na kratko dobro razumemo, kaj potrebujemo, tako na ravni operative, kot tudi v smislu načrtovanja zmogljivosti izjava o potrebah in izjava o zmogljivostih sta lahko osnova za naša prizadevanja v prihodnosti. Če bo proces kart stekel tako, kot je treba, bi to lahko prispevalo tudi k bolj celoviti podobi. In operativne zahteve 12, 13 in 14 so zahteve, ki jih moramo okrepiti. Novi projekti se morajo še bolj posvečati temu, da zapolnimo vrzeli na področju zmogljivosti in ciljev na področju zmogljivosti, zato da zmanjšamo pomankljivosti. Pesko bo tako v skladu z zahtevami številnih držav članic, da se posvečamo rezultatom. Prav tako moramo okrepiti procese četrte generacije. Morda bi to lahko dosegli tako, da bi bolj povezali obstoječe sile, da bodo sile na voljo našim trenutnim misijam in operacijam. Trenutno je projektov 47, zato je zdaj čas, da podobne projekte začnemo združevati v grozde. Spoštovati pa moramo seveda pogoje, ki so jih države članice izrazile, zato da imajo še vedno vajeti v svojih rokah zagotoviti treba avtonomijo vsakega projekta, ampak kot sekretarjat PESCO smo seveda pripravljeni pomagati s pristopom od zgoraj navzdol. Na koncu še nekaj. Sodelovanje vojaškega odbora v vsaki fazi te revizije bo poskrbelo, da bo PESCO ostal sodelovanje na obramni ravni, zato bomo prispevali k temu, da bo vojaška zmogljivost Evropske unije ostala neokrnjena. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Signoni, Evropska agencija za obrambo. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za vabilo. Hvala za to, da vam lahko nekaj povem o trajnem strukturnem sodelovanju, o pesku, skupaj z drugimi kolegicami in kolegi iz peska. Jaz bom govoril o zadnjih dosežkih na področju projektov PESCO. 12. novembra je svet dodal še 13 projektov, tako da jih je zdaj 47. Večina novih projektov, 10 od 13, je na področju usposabljanja in skupnega izvajanja vaj. Projekti pesku bodo izboljšali evropske vojaške zmogljivosti. Ampak predtem naj vam povem, kako države članice izbirajo projekte. Prvi korak je predlog za projekt, ki ga pripravi država članica. Države članice potem predloge pošljajo drugim državam članicam, da dosežejo soglasje. Predlog projekta se posreduje sekretarjatu, če ga podpreta vsaj dve državi in uh, izvede se ocena, tam sodelujejo tudi kolegice in kolegi iz SSD, -e, na primer. Projekti se na ravni zmogljivosti izvajajo v okviru Evropske agencije za obrambo. Agencija potem uporabi merila kot so koherenca, zrelost, projekta, koherenca z NATO-om in finančni elementi. Celost projekta je zelo pomembno vprašanje, kaj ti gre za to, da se ugotovi, ali obstajajo pogoji za to, da bi začeli z sodelovanjem. Vprašanje je tudi, ali obstaja ustrezen načrt za doseganje tega usklajevanja. Na osnovi predlogov za projekte, ki jih pripravi sekretarjat PESCO. Države članice iz PESCA izberajo, katere projekte bodo razvijale v okviru PESCA. Projekti so torej odločeni na ravni držav članic. In kako se izvaja spremljanje? To je ključno vprašanje in o tem se govori tudi v strateški reviziji PESCA. Zaenkrat članice, ki sodelujejo v projektu, same izvajajo oceno teh projektov. Torej, države članice, ki sodelujejo pri projektih, izvajajo oceno teh projektov. V skladu z sklepom sveta mora biti svet obveščen o izvajanju projektov PESCO in sicer enkrat na leto. Ta poročila vključujejo konsolidirane podatke o tem, kako se izvajajo projekti, kako se spoštuje načrte in kako se dosega cilje in menike. Prav tako se projekt oceni v smislu doseganja skupnih ciljev. Pričakujemo, da bo sekretarjat Pesko sekretarjatu do konca meseca posredoval najnovejše poročilo na tem področju in to bo zelo vplivalo tudi na poročilo visokega predstavnika glede izvajanja Peska, to poročilo naj bi dobili konec marca ali v začetku aprila letos. Naj vam izpostavim nekaj projektov, zato da boste videli, kako različni so vsi ti projekti in kako različna je raven ambicij. Naprimer, projekt Ekip za hitro odzivanje na kibernetski ravni je projekt, ki ga razvija Litva z drugimi državami članicami in ta projekt bo omogočil, da bodo države članice lahko dosegle višjo raven kibernetske odpornosti in da se bodo lahko odzivale na kibernetske incidente. Ekipe bi lahko pomagale drugim državam, članicam, institucijam EU, operacijam SVOP, pa tudi partnerskim državam. Še en primer je projekt na področju radija, ki ga koordinira Francija. Gre za to, da bi razvili novo tehnologijo za evropske vojaške radije. Gre za to, da bi zagotovili nov standard, ki bo omogočal interoperabilnost evropskih sil na področju skupnih operacij. Ne glede na to, katera oprema in platforme se uporabljajo, vseeno bi bili sistemi interoperabilni, s tem bi okrepili strateško avtonomnost. In še projekt, ki ga izvaja Italija. Ta predvideva oblikovanje novega razreda ladi, zato da bi lahko izvajali operacije na morju. Pristop bo modularen, zato bo mogoče projekte prilagoditi glede na potrebe, naprimer reševanje onesnaženja, reševanje in tako naprej. Vojaška mobilnost je še en projekt. Gre za drugačen projekt, kajti v njem sodeluje veliko držav, 24 od 25 držav članic sodeluje v njem in ne gre za to, da bi razvili zmogljivosti ali tehnologijo, gre za to, da poskušamo doseči, da bi države lahko sodelovale na osnovi ene platforme, zato da bi izboljšali vojaško mobilnost v Evropi v kontekstu teh projektov, mi dovolite, da omenim, kako moja agencija podpira projekte PESCO. Agencija ima mandat, da spodbuja projekte za razvoj vojaških zmogljivosti v okviru PESCO. Agencija zagotavlja podporo na zahtevo članic, ki izvajo projekt in v takšnih primerjih se lahko članice zanašajo na naše strokovno znanje, ki ga seveda ustrezno prilagodimo. Šest projektov PESCO trenutno prejema ali je prejelo podporo naše agencije. V okviru agencije govorimo tudi o drugih projektih, ki bi jih lahko podprli. Kar zadeva prihodnost, ne želim preveč uh, govoriti o tem zdaj, zato ker razprave še tečejo in države članice Beska aktivno sodelujejo pri tem. Ampak kar zadeva projekte, takoče razprave v okviru strateške revizije Peska so namenjene temu, da bi zadeve izboljšali na osnovi začetnih lekcij, ki smo se jih naučili v prvih dveh letih. Sekretarjat Peska spodbuja razprave med udeleženimi državami in pomagali jim bomo pri tem, da bomo zagotovili sodelovanje tudi pri prihodnjem sodelovanju na pravni ravni. Hvala lepa, zdaj pa gospod Mulni. <coughs> Hvala lepa. Najprej pa hvala lepa za vaše povabilo. Sem predstavnik Think Tanka, tako da se bom morda izražal nekoliko drugače, kajti na to gledam od zunaj in morda bo v teh refleksijah potem namenjenih tudi nekaj vprašanj mojim trem predhodnikom. Najprej naj povem, da smo neka mreža evropskih think tankov, tukaj ne gre samo za francoske, kar se tiče varnostne in obramne politike v Evropi, pa tudi industrijske obramne in varnostne politike. Torej smo mreža raziskovalcev IRIS. Pripravljamo dokumente, kar se tiče peska in obrambne industrije po eni strani in potem tudi strateške smernice sklada za obrambo, kajti to bo spet to letos poleti za obdobje naslednjih petih let. Pri pesku moramo vedeti, da je to stopilo v ljavo z Lizbonsko pogodbo 2010. To se je nekako že začelo razvijati 2003 in potem je bilo to razpravi ustavi 2005. Potem pa je to bilo sprejeto precej poznaje, 15 let kasneje, smo spostavili pesko. Smo pa to storili zelo hitro, to je paradoks. Začetko je bil francosko-nemški dialog, ki se je razširil in potem se je vse odločilo v štirih mesecih med poletjem 2017 in decembrom 2017. To je nekoliko paradoksalno. Morda smo šli prehitro pri izvajanju. Glede 20 zaves bo morda pri reviziji vprašanje, ki se bo zastavilo, to, če bi morda imeli lahko bolj natančne zaveze kot teh 20, ki jih imamo sedaj, ki so bile sprejete. In potem je tudi res 17 prvih projektov, države so nekako potegnile projekte na plan, ki so jih imele že na zalogi. In potem drugi niz je to nekoliko popravil. Potem pa zavezujoče zaveze. Tukaj imamo dva modela, ki sta po moje dopolnilna, nista pa nujno nekoherentna. Najprej sobojanje evropske strukture, naj se bo to na podlagi prostovoljstva, glede skupine držav, to je naprimer nacionalni okvir v okviru Evrope, ki ga vodi Nemčija, potem pa imamo še eno področje, ki ga vodi Francija. Torej, tukaj gre za to, da se države prostovoljno odločijo, države, ki želijo to storiti in to lahko storijo. Ko se zavežejo, to potem tudi storijo, ni pa obveze. Imamo torej pesko s prednostjo in tveganjem, bi rekel. Prednost zavezujoče obveznosti to pomeni, da morajo izvesti te obveznosti in potem se vpra, postavi vprašanje, kaj pa se zgodi, če tega ne izpolnijo, kaj ti ali bo država potem morala iti iz peska, če ne bo izpolnila obveznosti, bomo videli, kaj se bo zgodilo konec leta. Mislim pa, da moramo biti bolj natančni pri formulacijah. Pesko je nekaj vključujočega, tako smo to zasnovali dobro bi bilo ohraniti vse v okviru peska, morda pa bi morali sprejeti, da nekatere države gredo malo le z nekim pesko plus, ki pa ni institucionaliziran. Moramo seveda spoštovati vse. To torej lahko pomeni določeno napredovanje, ne bo pa ogrozilo nobene od držav. To je je torej pomen zavezujočih obveznosti. Potem pa priporočeni projekti. Tukaj je prav vprašanje doslednost, globalna doslednost, naj se gre na operativni ali pa zmogljivostni ravni. Mislim, da pri prvem nizu projektov tega nimamo, pri drugem pa to bo verjetno bolj vidno. In bomo spet morali imeti malo več robustnosti, če smem temu reči. Morali bomo imeti globalno strategijo, potem raven ambicij Evropske unije, ki ni dovolj natančna, to moramo povedati, in potem doslednost med operativnostjo in zmogljivostjo. Sven biskup, kolega, se spozna na to, pripravil je dokument na to temo, seveda je pa vprašanje, ali bi to ne moglo biti sredstvo, da bi morda imeli nek projekt, ki bi zasegal tudi druge projekte. To je res zanimivo vprašanje. Če gremo od spodaj na zgor, se ta razvija tako, tukaj pa potrebujete tudi malo od zgoraj na vzdolj. Potem pa Evropski mramni sklad in pesko. Tukaj moramo vedeti, da je pesko bil že pred skladom. In cilj ja, obeh pobud se ne dopolnjujeta popolnoma. Po eni strani imamo Evropski obramni sklad, ki služi podjetjem, naslavlja podjetja, pesko pa naslavlja države. Potem imamo v skladu nekatere cele, ki niso nujno cilji peska naprimer, kar se tiče določenih tehnologij, kar se tiče čezmernega poslovanja na industrijski ravni, zato da se zagotovi dobavna veriga. To so seveda popolnoma industrijska vprašanja, ki niso v pesku. Po drugi strani pa imamo v pesku morda cilje, ampak seveda o tem se lahko še pogovarjamo, ki so morda bolj kratko in srednjeročni pesku pa imamo bolj dolgoročne, še pa posebno, kar se tiče tehnologije, ki lahko izboljša zmogljivosti, če gledamo proti letu 2040. In potem še zadnja točka. In moramo tudi seveda ugotoviti, kje se obe pobudi peska in obrambne sklade lahko dopolnjujeta. In odkot vse skupaj izhaja, eno je evropski program. Mislim, da se poraja vprašanje, kje so tudi ločnice med njima. Potem pa imamo tudi države članice, članice Evropske unije, ki imajo mnenja ki niso ponoma enake, kar se tiče razmitve med ovim projektom, peskom in pravnim skladom. Polska, na primer, bi bolj očevala obi pobudi, ker si želi, da bi se odprli koliko se le da za tretje države, kar se tiče strukturnega sodelovanja. In seveda pri pravnem skladu bi to lahko povzročalo težave. Je pa res, da bi pri obramnem skladu morali financirati projekte, ki so popolnoma koherentni, kar se tiče spodbujanja zmogljivosti v Evropski uniji, v globalnem okviru in to vidimo, da bomo gotovo potrebovali še bolj odločen dokument, kar se tiče Evropske ravni. torej že tukaj bi lahko kaj storili. Potem pa po drugi strani imamo dejstvo, da gotovo mora Evropski pravni sklad financirati najpomembnejše projekte. To pomeni tiste projekte, kjer financiranje države ne zadostuje, kar se tiče sodelovanja. Seveda je koherenca med obima najpomembnejša potrebno je ustvariti raven sodelovanja med objema. To spreminja pravila igre, to je tisto, kar časa še nismo videli v preteklosti. Tako da, kot sem dejal, lahko imamo kritične poglede glede obeh ali glede peska, to imamo že dve leti izkušen, ampak to sta urodi, ki sta novi in nepogrešljivi, če želimo imeti bolj kredibilno vojaško zmogljivost na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa dobi besedo gospod Šikorski. Prosim, beseda je vaša. Thank you. I, I am... Hvala lepa nov sem v Evropskem parlamentu, nov v odboru, pesko poznam, ampak ti dokumenti so novi. Moram priznati, da intelektualno nisem uspel slediti vsemu, kar je bilo rečeno. Rad bi namreč vedel nekaj popolnoma preprostega. Če bo prišlo do še enega spora, na periferije Evropske unije. Sedaj, ko imamo nacionalističnega nepredvidljivega ameriškega predsednika, bi bili tako nemočni, kot smo bili v 90-ih letih na Balkanu, ali bi bilo bolje? Če pride do poslabšanja razmer v Libiji ali v Alžiriji, bi rad vedel, katere enote in za kako dolgo bi lahko poslali te krizne razmere. In da bi izpolnili naloge, ki jih od nas zahtevajo državljani. Očengite zaščita šengenskih mej pred ljudmi, ki ne smejo čez te meje. rad bi tudi vedel, ali pesko, kot je v tem trenutku predlagan, prinaša izpolnitev teh ambicij, ali pa to pomeni še kar nekaj let, desetletji morda celo praznih manj. Rad bi torej vedel, koliko sredstva potrebujemo za dosego takih ciljev. In ali trenutno, ni predlog komisije in tudi predlagani rezi pri teh predlogih niso morda grožnje temu. Kot Evropski parlament si želimo vse evropskih rešitev za države, s katerimi se same države članice teže soča. Prav tako pa se lahko kaj naučimo tudi iz napak o strukturi in iz težav, ki smo jih imeli pri posredovanjih NATO, naprimer. Financiranje operacij NATO strani držav članic in sporno spodbude, ki v bistvu bolj spodbuja k temu, da se ostane doma. ZDA, še pred Trumpom, mislim, da so nam že hoteli dopovedati, da bodo prišle tudi operacije, ko nam ne bodo hoteli pomagati. Libija je v takem položaju, kakršnem je, ker sta dve države članici se odločili posredovati in sta mislili, da veste, kaj počnete. To je nekaj, kar smo ustvarili sami, naša zmešnjava. Mm -hmm. in predlagati moramo obrambno unijo, ki bo vredna svojega imena. Obrambna unija, ki, pripričan sem, bi lahko naletela na široko podporo javnosti v EU in tudi podporo veliko držav članic. Rad pa bi to videl. predstavljeno na manj birokratski način, da bi lahko to sam razumel. Tudi moji voljivci. Tako da prosim, bodimo bolj drzni, kajti mislim, da je zamisel po obramnem sodelovanju dozorela. Imamo pomembne voditele, kot je predsednik Macron, ki predlaga, da bodimo resni govori celo v evropski vlogi pri jezikskem načrtovanju. No, ne je predlagal, da gre pesko v to smer. Ampak sam duh časa se je spremenil, kar se tiče obramne politike in želel bi torej vam povedati, da če boste bolj drzni, bom to podporil. Merci beaucoup. Uh... Hvala lepa. Sedaj pa Arno Danžon, ELS. Tudi, uh... Hvala lepa. Po vsem tem, kar smo slišali. Glede peska, glede načela samega, sem pomirjen. To je zanimivo, pomembno veliko je obljub, kot je Jean-Pierre Molnet tudi izpostavil. Ampak vseeno smo še daleč od učinkovitega rezultata, ki bi nam dovoljeval, da že razglasimo zmago. Mislim, da ne smemo tega prehitro povedati našemu javnemu mnenju. Veliko je tehnokracije, malo pa rezultatov. Rezultati so v rokah držav članic. Ampak rad bi vedel točno to. Tukaj bomo imeli strateški pregled procesa. Ampak kaj se dogaja sedaj dve leti? Kje je bil napredek? Vem, veliko ste delali na tem, da bi prodali pesko. 47 projektov, 47 projektov imamo, to bo potrebno malo selekcionirati, to ni resno. Z veliko državami, ki predlagajo projekte, ker jih pa želijo imeti, bolj kot da želijo dejansko kaj konkretno izboljšati glede evropskih zmogljivosti. Torej, potrebno bo tudi tukaj malo razmisliti o tej odeležbi. Torej, 47 projektov, skoraj da vse evropske države Ampak kam pa gremo? To bi rad vedel. Po teh 47 projektih, kakšen je napredek, kje so. In tukaj sem slišal vprašanja, ki smo jih si zastavili že pa dvema letoma, ko smo začeli s peskom. Kako, kakšen odnos ima pesko skard? To, to me zanima in tudi. Uh, kakšne so povezave z obramnim skladom. To je tisto, kar me zanima. Želim odgovore, ne samo vprašanja. Kot predstavnik državljanov želim odgovore. Torej, dve leti že imamo to obramno politik, ta pesko in sedaj mora nekaj biti. To mi govorijo državljani. Konkretni projekt, torej želim konkretne odgovore. Države, ki sodelujejo, imajo že morda konkretne stvari na mizi. Želel bi torej vedeti, kakšno je trenutno stanje. Bolj kot pa samo zastavljanje teh vprašanj. Kaj ti seveda, vsi se sprašujemo, kako bo, zakaj, čemu in kako. Rad pa bi odgovore. Te, to sem malo pogrešal v teh besedah in to me malo frustrira. Kar se tiče sklada, se strinjam s tem, kar je dejal gospod Molni, dobro je to povzel. Smo pri nečem pozitivnem, tukaj ni dvoma. Ampak bojim se, da bi zaradi vključujočnosti, ki smo jo zagotovili in zaradi veliko ga števila projektov, ki jih imamo, in akterjev, ki jih imamo, pri teh projektih, da se bo to razgubilo v procesu leta in leta. In da pravih rezultatov ne bo. Na te rezultate čakamo, čakamo, že dolgo čakamo, kot sem dejal, dve leti, seveda ni veliko, in na to, kaj bi naj postorili, ampak vseeno. Seveda, ne morete tega storiti v imenu držav članic, ampak rad bi vseeno vedel, kje smo točno pri tem projektu, kje smo dosegli napredek, kje, katere so tiste države, ki so znatno napredovali, kateri so projekti, ki so dosegli tudi pliv napredek. Ker imamo res velik kup dosejev po pisarnah pravih konkretnih rezultatov, pa ni. Se prečujem, da tako govorim, ampak mi smo poslanci in moramo biti konkretni. Tukaj pa nisem slišal prav veliko konkretnega. Državljanom pa smo, ko smo obljubili to obrambno politiko, obljubili konkretne rezultate. Vem, to je za države članice, ampak imate tudi sekretarat Pesko in mislim, da ta vidi konkretne stvari ali pa ne. Če jih ni, nam to povejte. Potem bomo da mi v naši skromni vlogi lahko pospešili stvari. Je pa nujno potrebno te vrzeli napolniti z osebino, vrzeli, ki se ustvarjajo. Resničnost tega, kar se dejansko dogaja na področju evropske obrambne politike, je taka, da bo potrebno nekaj storiti. E, velik razkorak je in moramo pač povedati državljanom, ne skrbite, napreduje ali pa, ja, naj vas skrbi, ne napreduje. Seveda, strateška revizija je pomembna, ampak vseeno bi konkretno radi vedeli, kaj se dogaja. In tega še nisem slišal. To je moja frustracija. Mislim, da se tudi vi strinjate s tem. Eh, Hvala lepa. Avstrijič je srinjo Evropo. Uh, Hvala lepa za to, da ste napadali na najnovejše informacije o pesku danes. Mislim, da se moramo najprej strinjati, da je pesko relativno nov inštrument, nov projekt Evropske unije. Najprej čakujemo čudeže, samo nekaj let ga imamo, niti desetletja ne. In tudi projekti ne trajajo nič le. Tako da mislim, da moramo biti realistični. Najprej moramo verjetno oceniti učinkovitost koordinacije. Zato gre koordinacijo. Skupina držav, ki sodeluje pri določenem projektu PESCO. Projekt, pri katerem, za katerega je odgovorna Litva, kibernetska odpornost. Vem, kaj se dogaja. Govoril sem, pogovarjal sem se s predniki obramnega ministrstva in včasih nismo imeli neke stand-by enote, ki bi lahko pomagala državam članicam pri varnostnih kibernetskih vprašanjih. Zdaj pa taka ekipa obstaja. Imamo neke zmogljivosti, nek drugačen strateški pristop. Tako da bi moj nasvet verjetno bil, da vsi to potrebujemo. Bi morali povabiti določene države, določene pesko projekte, se pogovoriti na konkretni ravni projekta, zato da bi potem bolje razumeli specifiko določenih projektov. Nekateri projekti so bolj napredovali, lahko potem povabimo določene strokovnjake z držav članic in gremo resnično v podrobnosti. Vse elemente projekta ali dveh projektov, da bi resnično razumeli specifiko peska. Zakaj moramo to storiti? Zato, da bomo dobili več konkretnih informacij peska. Ampak obramni strokovnjaki moje države so zadovoljni z napredkom, vidijo zelo veliko pozitivnih prispevkov držav članic želimo pa doseči potem še več napredka v naslednjih mesecih in letih. Bomo slišali veliko takih uspešnih zgodb, zgodb o uspehu pri drugih projektih. Glede na zelo veliko projektov peska, ta številka se je povečala 24 na 47, vidim neko širitev področji kjer sodelujemo. Upam, da se tudi poglabljamo vse to. Bi naj šli do 60 projektov, bi naj to še razširili. Ne vem, koliko projektov potrebujemo. Morda bi nam lahko torej povedali, kakšno je vaše mnenje, katera je tista optimalna številka projektov Pesko. In nadalje. Ali je še kaj predlogov strani držav članic, da bi še povečali število projektov in na katerih področjih? Kakšni so splošni, splošni zaključki glede koordinacije strani držav članic? imamo nekaj skupnih težav, skupnih dosežkov, ki jih lahko izboljšamo z našimi skupnimi postopki sprejemanja odločitev, zato da bi pesko deloval še bolje. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospod Galer, e eh, ELS. Hvala lepa, predsednica. Prosim, razumite naša vprašanja tako, da če smo kritični, smo to zato, ker želimo imeti dobre rezultate, ne pa zato, ker eh, načelno zavračamo to politiko. Ne, ravno nasprotno, gre za to, da želimo doseči evropsko dano vrednost za politiko in za stvari, ki se jih lotevamo skupaj. Kaj se tiče ocene grožen, razmere v Libiji, na Balkanu, Severna Afrika, niže Sahel. Vsega tega se mora pokazati potreba, da moramo tudi na tem področju storiti več. To je bilo tudi že rečeno in to je morda tudi kritika, da je predvsej teh projektov že bilo pripravljenih po državah in potem, ko je vsega, začel pesko darovati, so jih pač namenili peskom in začeli delati v tem kontekstu. Tudi proces kart nam mora bolj jasno povedati, kaj potrebujemo. Ko analiziramo, kaj imamo skupaj, si lahko potem skupaj ogledamo, kje so še pomankljivosti. Po mojem mnenju, bi morali potem sklepe iz procesa kart pripeljati v smeri prioritizacije pri določenih projektih. Šest projektov, to je že bilo rečeno, so dobili zeleno luč, je dobilo zeleno luč, karkoli to že pomeni podrobno, da bo to verjetno dobili zadostna sredstva, morda bi teh šest projektov lahko še enkrat izredno poimenovali. Potem pa še en vidik, odeležba tretjih držav. Američani so že napisali jezno pismo, odeležba tretjih držav pri projektih bo pomembna tudi za Veliko Britanijo, ki ni več v EU. Po mojem mnenju, če že, potem moramo to oblikovati tako, da bo pri odeležbi tretjih držav, najprej potrebno zagotoviti varnost podatkov, po drugi strani pa moramo paziti, kar se tiče sredstev. Poenostavljeno, če imamo projekt štirih držav, tri evropske, te države EU in potem še ena država, recimo Velika Britanija, potem lahko sodelujejo, ampak ne smejo dobiti tudi deleže iz našega proračuna 20 do 30 odstotkov, kolikor to že bo, kajti niso več v EU in jih ne moremo obravnavati enakopravno. Bi to morda bilo izvedljivo, da bi potem z finančnega vidika tretji državi ne namenili toliko sredstev? Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Basesko. Hvala lepa. Skušal bom biti kar se da kratek. Kar se tiče naše obrambne zmogljivosti v Evropi. Skeno rečeno, mislim, da tega ne bomo sposobni nikoli sami. Enostavno zato, ker nimamo jedrskega ravnovesja z Rusko federacijo. Tudi če je predsednik Macron pripravljen razpravljati o jedrskih zmogljivostih, ki jih Francija ima v tem trenutku. Še pod Sarkozijem, če sem prav poščen, je bilo jedrsko orožje Francije. Ponovno uvedeno v NATO sistem. od De Gola do Sarkozija ni bilo tako. Ampak to ob strani. Ne vidim pa prav dobro, kako bi se v resnih razmerah lahko obranili. Domnevamo, da je vzhodna meja EU pod pritiskom Rusije. Kako se bomo odzvali sami, tega ne zmoremo v tem trenutku. Moj predlog je, da naše prihodnje ukrepe osredotočimo na tri področja. Prvič, razvoj vojaške industrije Evropi, ki bo učinkovita in razporediti odgovorno za različne tipe opreme po vsega ravni razvoja, ki jo imamo po državah. Naprimer, sedaj vsi proizvajamo tanke. Verjetno pa kdo proizvaja najboljše v Evropi. Zakaj bi torej proizvajali tanke v vseh evropskih državah? Drugič, naše celine, naše unije ne bomo obranili pred Rusijo. Lahko pa storimo več v Afriki. To mora biti naša prednostna naloga, kajti grožnje, ki, s katerimi se skoraj da vsakodnevno soočamo v EU, prihajajo iz Afrike. Sahel, je Francija sama? Pa tako, veliko področje je to. Francija je sama čeprav teroristi, ki prihajajo z teh področji, zadevajo vse nas. Morda bi to lahko bila prednostna naloga za nas, za neko interventno silo, interventne enote Evropske unije, morda Evropsko vojsko. Ne pa braniti Evropske unije v vsakršnih okoliščinah. če naprimer gre za Rusko federacijo, ki bi jo morali ustaviti. To nam ne bo uspelo. Torej, prvo je bila industrija, druga Afrika in tretjič. Sposobni moramo biti hitrega odziva, če bo to potrebno. To je realnost in vsi verjetno vemo, da smo v zadnjih dveh, treh letih vzhodno mejo NATO, implicitno tudi EU, okrepili. Da so to okrepile ZDA. Veliko je tam nove opreme, celo enot na vzhodnih mejah. Tudi Evropa pa mora biti sposobna prvega odziva. Po mojem, bi to lahko bil skromen, ampak otipljiv prispevek ki ga lahko damo. Dobro, lahko imamo 47 projektov. Verjetno bomo na naslednjem sestanku predsednikov države imeli 100 projektov, ampak moramo malo prioritizirati. In za nas mora biti prednostno obrniti se pred Afriko. Hvala. Uh, Hvala lepa, Bernard Geta. Renew.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 nepotrpežljivost, malce tudi razočaranje, ampak tudi sam cepetam na mestu zaradi te nepotrpežljivosti. Se pa istočasno spominjam tudi obdobja, ne vem, kdaj je točno to bilo, pred eh, dvema letoma približno, ko so bile kakršne koli besede v smeri obrambne Evrope skoraj da kletvice v Evropski uniji, tako v parlamentu kot v svetu. Kolega Donžon pravi, da je bilo to pred tremi leti, ampak mislim, da to nima nobene zveze. Dajmo opraviti primerjavo, da boste bolje razumeli. Vam obljubim, da me boste bolje razumeli potem. Dajmo torej narediti primerjavo. Še ne tako davno v Varšavi nisi mogel izgovoriti besede obrambna Evropa in to boste potrdili, kolega Donžon, ne da bi vas čudno gledali. Kolega Sikirski bi verjetno lahko potrdil enako, ampak polski organi danes v Varšavi celo, bil sem eh, pred tremi, štirimi tedni na obramnem ministrstvu tam. Pogovarjal sem se o tem, da bi morali bolje razviti obramne zmogljivosti. Ono me je presekal minister in je rekel, ja, Bernar, seveda se mi zauzemamo za skupno evropsko obrambo. Torej, kadar pride do to vrstnih premikov, bojna letala, francosko-nemška bojna letala, so nekaj, kar smo nedavno še označevali kot nekaj nemogočega, ampak vidite, kaj se dogaja. Tudi Poljaki zdaj trkajo na vratih obramne politike in vrata so se odprla. Stvari so se torej spremenile, kolega Donžonsa. Vidite, kaj se dogaja. Videli ste verjetno, kaj se je zgodilo na konferenci v Menhnu. No, mene tam ni bilo. Ne vem, ali ste bili vi tam, mene ni bilo. Ampak prebral sem prispevke tistih, ki so tam sodelovali in zdi se mi, da je res prišlo do znatne spremembe. Zdaj je nasplošno, globalno gledano v Evropi prišlo do tega, da tudi tiste države, ki so bile označene kot bolj proatlantske, oblikovano drugačno dojemanje celotne slike vidijo, kako ZDA gledajo na evropske države, na evropske zaveznice. Tak pogled ni nekaj novega, ni nastal v času Trumpove administracije, ampak že v času Obamove administracije. Tudi gospa Merkel je v Financial Times pred nekaj tedni rekla, da so to strukturne spremembe. Ne gre za konjunkturne spremembe. Torej, lahko stvari obžalujemo, lahko se smejimo, vi se tam kar naprej smejite, saj vas vidim, lahko se smejite, ampak namesto, da obžalujemo ali da se smejimo, da imamo raje nekaj predlagati, da imamo ukrepati. No, gospodom Žontu vendarle ni povsem odveč. Namesto, da se smejimo ali da obžalujemo, dajmo raje skupaj razmisliti o možnostih, ki jih imamo, zato da ukrepamo. V parlamentu nimamo pravice do podajanja zakonodajne pobude, ampak nihče nam ne preprečuje tega, da predstavimo svoje predloge in svoje zamisli. Zakaj ne bi namesto tega, da se smejemo in oprostite, če vas to moti, da izpostavljam to smehljanje? No, Morda me v preteklosti niste poslušali, ampak zdaj sedim poleg vas, tako da bi bil vesel, če bi me prisluhnili. Ja. No, sicer je pri, simpatično poslušati to francosko izmenjavo v dvorani, ampak verjetno bi še kdo želel besedo. Če zaključim, mislim, da je zelo pomembno, glede na splošen trend v 27 prestolnicah, da parlament v svojem pododboru, pa tudi v odboru AFET, razmisli o predlogih, ki bi jih lahko podal. Celoten parlament mora o tem razmišljati. Merci. Hvala lepa, gospod Mikser za SD. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom skušal biti jedrnat. S pomočjo projektov PESCO in drugimi pobudami, kot je Evropski obrambni sklad. Skušamo centralizirati svoje postopke, uskladiti standarde, izboljšati tudi interoperabilnost. Vse lepo in prav, to je dobro. Ampak vidim, da nastaja nek vzorec. Kot Evropska unija mi sicer najavimo zelo hvalevredne cilje strateške cilje, ki jih želimo doseči. Imamo globalno strategijo ali nekaj podobnega, morda celo kaj bolj grandioznega. Potem pa na vsem lepem ugotovimo, da nimamo dovolj zmogljivosti oziroma da obstajajo vrzeli v zmogljivostih. In oblikujemo projekte, ki so veliko pod našimi političnimi ambicijami. To so sicer pozitivni premiki, ampak ko razmišljamo o zmogljivostih, ki jih imamo na voljo, ugotovimo, da Evropska unija kot celota sicer lahko napoti nekaj deset inštruktorjev, ostale države pa bi potem morale dejansko zagotoviti večino kadra v različnih formacijah. To sicer ni gromozanski problem, ker vsi delujemo na podlagi enakih načel, ampak kot Evropska unija se pogosto znajdemo v zagati, ker ni politične volje, da bi uporabili zmogljivosti, ki jih imamo in imamo potem zvezane roke. Zato se mi poraja naslednje vprašanje. V zadnjih mesecih smo se veliko pogovarjali o teh vprašanjih tudi tu. Pogovarjali smo se o tem, da Evropska unija želi doseči strateško avtonomnost. Sam pa se sprašujem, če vi verjamete, da je to sploh dosegljivo na podlagi pobud, ki jih že izvajamo, naprimer Evropskega obramnega sklada in tako naprej. Ali bi morda morali spremeniti stvari z operativnega vidika, da bi vendarle postali strateško avtonomni. In še gospa Leksman, ELS. Najlepša hvala. Kratko vprašanje imam kolikor sama vem, mi boste potrdili, če te številke držijo. 80 odstotkov izdatkov za obrambo v NATO bo prišlo iz Evropske unije, potem ko Združeno kraljestvo zapusti dokončno Evropsko unijo, kar pomeni znatno spremembo. Zato me zanima, ali se bo spremenila tudi narava sodelovanja peska in drugih pobud, naprimer evropsko posredovanje, kako bomo sodelovali znotraj PESK-a in NATO. Hvala lepa in hvala lepa, da ste bili tako kratki in jedrnati. Besedo zdaj predajam našim gostom, ki bodo odgovorili na vprašanja, za katera se jim zdi, da so najbolj primerni, da na nje odgovorijo. Več vprašanj, ki ste jih zastavili, pa kaže na to, da se zanimate za to tematiko. Pravite tudi, da obstaja razlika med političnimi ambicijami in instrumenti, ki jih imamo na voljo za to, da te ambicije uresničimo. Sočasno pa pravite, da ste frustrirani predvsem zaradi pomankanja informacij. Pogovorili se bomo tudi o oceni strukturiranega sodelovanja, Seveda se bomo tudi še pogovarjali o tem, kakšne instrumente potrebujemo za skupno obrambo. Se pa strinjam s kolegom Donžonom, da se že dolgo o tem pogovarjamo. Zelo dolgo se že o tem pogovarjamo. Dolgo smo se pogovarjali, predna smo sploh kaj začeli delati, zdaj smo začeli ukrepati. Vi ste zelo skrbno predstavili tudi naravo posameznih obveznosti držav članic. Vprašanje je sicer, ali države izpolnjujejo svoje obveznosti ali ne. Glede projektov, vi ste sicer navdušeni nad projekti, ampak pravite, da je težko v teh projektih komunicirati. Vi ste bili izvoljeni strani državljanov, ki od nas tudi terajo več obrambne Evrope. In tako kot kolega Sikerski in kolega Donžon, tudi sama ne vem, kako bi lahko svojim voljivcem po tem današnjem srečanju rekla, da ja, stvari dejansko napredujejo. Zdi se mi, da ravnamo tako kot v preteklosti. Banane spravljamo v škatle, pogovarjamo se o tem, kakšne dimenzije naj bodo te banane. Ampak zdaj se vendarle pogovarjamo o drugih pomembnih vprašanjih pogovarjamo se o strukturiranem sodelovanju, ne prvič, ne zadnjič. Če neka tema ni medvladna, še ne pomeni, da se o njej ne moremo pogovarjati v Evropskem parlamentu, zato ker vse te tematike vplivajo tudi na Evropski obrambni sklad in v eh, obrambnem skladu so sredstva davkoplačevalcev. Zato vas prosimo, da ste iskreni z nami, da bomo lahko tudi podali odgovore na vsa tista vprašanja, ki gredo v smeri, zakaj ljudje ne počnejo tistega, kar so obljubili. Hvala lepa za vse te pripombe. Seveda smo tu zato, da vam posredujemo vse informacije, ki jih potrebujete in da odgovorimo na vprašanja. Se opravičujem, če je bilo vse skupaj preveč tehnično, premalo politično ampak mi smo tisti, ki se dejansko spuščamo v podrobnosti, skrbimo za to, da stvari delujejo. Danes smo skušali bolj podrobno predstaviti odgovore na vaše vprašanja. Strateški pregled peska je bolj tehnične narave, ima seveda strateško politično vrednost tudi na področju evropske obrambe. Je pa res, da smo šele v samem začetku tega procesa. Tako da nimamo na voljo vseh odgovorov v tem trenutku. Lahko pa povem, da PESCO skupaj z obramnim skladom in kardom ponuja v tem trenutku najboljši odgovor na to, kako oblikovati evropsko obrambo. Seveda se soočamo tudi s strukturnim vprašanjem. Še vedno se 80 odstotkov izdatkov porabi na nacionalni ravni, kar pomeni, da je prišlo do podvajanja skladov tudi na industrijskem področju. Kot države članice zato še vedno ne moremo izpolniti nalog, ki smo si jih zadali že pred 20 leti v Helsinkih. 60 tisoč enot v 60 dneh. To je bil naš cilj le v 90 letih, ko so se odvijale vojne na Balkanu. Ampak še vedno tega cilja ne zmoremo izpolniti. Vprašanje pa je, ali bi morali v tem novem kontekstu stvari izpiliti, morda te cilje na novo oceniti. Problem je, da Evropa nima kolektivne obrambe, nimamo teritorijalne obrambe, to je v domeni NATO. Zmogljivosti, ki jih razvijamo, so v lasti držav članic. Države članice upravljajo s temi zmogljivostmi, in jih dajo na voljo v operativne namene Evropske unije in NATO. Mi pa nimamo kolektivno kot države članice sredstev niti preko obramnega sklada, da bi financirali vse, zato moramo opredeliti prednostne naloge in to je pomemben političen vidik, ki ga moramo izpolniti. Na katerih področjih bomo prednostno zadeve obravnavali, v tem trenutku ne morem napovedati. Pomembno pa je, da pridemo do točke, ko bomo dejansko lahko izvajali operacije, če bo to potrebno, bodi si na nacionalni ravni, na periferiji ali kjerkoli drugot, da bomo lahko no, tudi v Libiji posredovali. V Evropi imamo veliko sil, ogromno vojaških sil imamo, imamo tudi logistične zmogljivosti visoko napredne tehnologije in to nam omogoča, da delujemo v težavnih in nevarnih okoliščinah. Ampak o tem bodo kaj več povedali moji vojaški kolegi. Imamo možnosti, da preučimo različne scenarije, prednosti, pomankljivosti in tako naprej, ampak to terja kar nekaj časa. Sam bom z veseljem zdaj to vašo predanost prenesel tudi v druge razprave, pri katerih sodelujemo. Nestabilnost seveda vpliva na Evropsko unijo. ZDA nas ne bodo vedno podpirale, zato moramo biti bolj avtonomni. Strateška avtonomnost je koncept, ki se malce preveč prosto uporablja. To res ni nekaj novega in nekaj, kar skušamo izboljšati. To smo tudi skušali storiti na podlagi različnega načina uporabe zmogljivosti deljenja informacij, obveščevalnih informacij. Danes ne gre zgolj za to, da smo zmožni napotiti sile, pomembno je, da se soočamo tudi z nacionalnimi, čeznacionalnimi grožnjami in tako naprej. Zmagovati, ja. Pomembno je zmagati, biti moramo v spredju, ne pa da zaostajamo. Tako da sem si pribeležil tudi vaše želje glede naših teženj, se upravičujem, če nismo bili dovolj jasni. Ali smo res mlatili prazno slamo v zadnjih dveh letih? Mislim, da ne. Oblikovali smo nova urodja, ki si jih pred tremi do petimi leti sploh še nismo mogli zamisliti. Imamo tudi novo proračunsko vrstico namenjeno za varnost in obrambo. Mi se veselimo seveda bolj ambicioznega financiranja vseh teh projektov, je pa dejstvo, da smo bili pričo preteklosti določenim rezom. Ampak zdaj prvič ugotavljamo, da imamo finančno spodbudo, da najdemo pot iz te slepe ulice, ko smo skušali evropsko obramno politiko spraviti na višjo raven, pa nam ni uspevalo. Ali nam bo zdaj to bolje uspevalo, ali bomo dejansko izpolnili cilje tudi na področju zunanjih operativnih scenarijev. Trenutno še nismo na tisti točki, ko bi to lahko storili, trajalo bo še kakšnih 5 do 10 let, da bomo tam. S kolegi in z državami članicami pa se bomo seveda osredotočili na dosežene rezultate in postopoma bomo čez 5 do 10 let prišli do točke, ko bomo lahko izvajali operacije. Pri davkoplačevalskem denarju pa je zelo pomembno to, da za uložena sredstva dobimo čim več, da ne bomo preveč razpršeno vlagali sredstev. Osredotočiti se moramo na prednostne naloge, na tisto, kar Evropa potrebuje, na tisto, kar industrija potrebuje lahko zagotovi, ne samo kar želi zagotoviti. Imamo torej pristop, ki temelji na zmogljivostih in še doslednost. V kontekstu EDA smo se pogovarjali o zmogljivostih, o tem, kako spodbujati posamične pobude, osredotočati se moramo na enake prednostne naloge, tudi z vojaškega vidika. Potem pa so tu še malce bolj tehnični odgovori v smislu, kako se ti procesi med seboj povezujejo. Mi sedimo v različnih odborih, usklajujemo časovnice. Se upravičujem, če je vse skupaj izpadlo, kot da smo šele zdaj vse to iznašli in ugotovili. Ne, na tem že nekaj časa delamo, vsak dan se trudimo, da bi stvari izboljšali in da bi dosegli rezultate ter storili korak naprej. Pesko je z tega vidika nekaj novega, ponuja nam možnost, da države posamično pokažejo, da izpolnjujejo svoje obveznosti, če jih ne, mi kot sekretarjat Peska lahko svetu pokažemo, kakšno je stanje in pogodba nam omogoča, da v tem primeru naložimo kazen, tudi ukinitev članstva. Ne vem, ali se to v realnem življenju dogaja, ampak prvič imamo zdaj na voljo v svojem naboru orožja tudi ta instrument. Sam sem bil predsedujoči delovni skupini v svetu, politično-vojaški odbor, je odbor, ki sem mu predsedoval. In v letu 2013 smo se pogovarjali o povsem drugih temah, kot se pogovarjamo danes. Res smo dosegli velik napredek. Obramno sodelovanje je bilo takrat problematično, danes pa se o tem pogovarjamo, kar pomeni, da smo storili korak naprej in postopoma se premikamo naprej. Je pa res, da imajo države članice različne pristope, tudi različne cilje. Želijo doseči tudi visoki predstavnik Borel je rekel, da države članice na področju varnosti in obrambe nimajo istih ciljev, nimajo enake zgodovine. Zato moramo oblikovati strateški kompas, kot smo ga imenovali. To bi bilo zelo pomembno, da bi imeli naprimer na podlagi ocene oziroma analize grožnje tudi takšen instrument, ki bi nam omogočil, da oblikujemo skupno strateško kulturo. Nekateri pravite, da moramo zapolniti to vrzel, ki trenutno še obstaja med ambicijami in konkretnim delovanjem oziroma rezultati. Ne, da bi znižali ambicije, temveč, da bi se bolj realno lotevali doseganja teh ambicioznih ciljev, ki smo se jih zadali. Z veseljem pa bom to razpravo nadaljeval z vami v odboru, gospa predsednica, in odgovoril na vprašanja, ki bi se še otegnila pojaviti. Mislim, da pesko ponuja pomembno orodje, ponuja nam tudi možnost, da od držav članic terjamo, da nam poročajo o tem, kako izpolnjujo svoje zaveze. Je pa res, da moramo stvari malce bolje upravljati, da bomo lahko tudi bolj konkretno merili, ali dosegamo cilje, ki smo si jih zastavili. Strateška avtonomnost unije, da na tem delamo. Mislim, da lahko sam zaključim zdaj, bom pa z veseljem še odgovoril na vprašanja, če jih imate. Najlepša hvala. Zelo na kratko še ostali gostje v dveh, treh minutah, zato ker nas čaka še ena točka na dnevnem redu in že malce zamujamo. Ampak to zgolj kaže na to, da se resnično zanimamo za te tematike in tudi na to, da je ta razprava bila zelo dobra. Zdaj pa prosim, čim bolj kratko, ne drnato, stotnik. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi za vprašanja. Moram reči, da so ta vprašanja merodajna glede tega, kar ste vi izpostavili. Spraševali ste, ali lahko izpeljemo neke vrste zahodno-balkanski scenarij. No, kolega je že v določeni meri odgovoril na to vprašanje. Odgovor je jasen. Nimamo na voljo ustreznih zmogljivosti za izvajanje takšnih operacij. Z vidika načrtovanja nam je vse jasno, vemo, česa nam primankuje. Imamo scenarije, imamo načrte, s tem se ukvarjamo v fazi načrtovanja. Tisto, kar zdaj skušamo doseči, pa je, da zapolnimo te vrzeli na področju zmogljivosti. In bistvena naloga peska je prav to. To bi morala biti tista ključna naloga peska. Ampak pesko trenutno še ni takšna gonilna sila, kot bi si mi želeli, da bi bil. Zakaj do tega prihaja? Če države članice prosimo, da kratkoročno izpeljejo nek projekt, države članice najprej preverijo nacionalne načrte. Nacionalni načrti se pripravljajo za 50-15 let, tako da ne morete pričakovati, da bi v nacionalnih načrtih obstajali kakšne večje vrzeli, ki bi jih zapolnili s projekti peska. Zato moramo zadevo obravnavati bolj z vidika prihodnosti. Zdaj stvari dejansko postajajo bolj otipljive, stvari se premikajo naprej, napredujemo, oziramo se v prihodnost. Rekel bi, da podpiramo države članice pri identifikaciji identifikaciji tistih pravih projektov. Pomagamo jim pri tem. V zadnjem sklopu projektov je bilo moč opaziti, da smo se osredotočili veliko bolj na potrebe kot v prvem sklopu projektov. Potem je pa tu še en razlog, ki bi ga rad izpostavil in tu bom podal tudi osebno pripombo. Najprej se moramo resnično pogovoriti o tem, kaj želimo doseči s peskom. Ali gre v prvi vrsti za to, da ohranimo svoj evropski način delovanja, torej evropsko strateško avtonomnost, ali je cilj ta, da države članice podpiramo pri razvoju njihove zmogljivosti. Z vidika držav članic je zadeva veliko širše zastavljena. Ne gre zgolj za pesko, gre tudi za NATO in morda še za kakšen sklop sodelovanja. Zato je treba najprej te stvari razjasniti. Tudi v tem kontekstu zdaj obravnavamo vse te vidike. Ne zgolj skupno varnostno in obrambno politiko, temveč obrambno Evropo. Skušamo preveriti, kaj je moč vključiti in česa ne. Tudi če nek projekt vključimo, še ne pomeni, da bo ta projekt postal gonilna sila pri širšem kontekstu. Zato moramo najprej razrešiti vprašanje, kaj točno je pesko in kaj želimo s tem doseči. Naj zaključim še z enim projektom pesko, ki vam ga priporočam v branje. gre za odzivanje na krizne situacije. Ta projekt bi lahko slejko prej privedel do evropske sile oziroma enot, ki bi jih lahko uporabljali v obsežnejših operacijah. Trenutno se pogovarjamo z državami članicami, ki sodelujejo pri tem projektu ker želimo to resnično izpostaviti. To bi bilo lahko samo bistvo tistega, s čimer se ukvarjamo. Hvala lepa še zadnja dva gosta v treh stavkih, če bi šlo. Okay, so... Dobro, bom skušal biti čim bolj kratek. Kakorkoli že, odgovoril bom na vprašanja. Kolegi so se že sicer opravičili da trenutno nismo podali vseh podrobnih odgovorov. Ko se bomo ukvarjali z več podrobnostmi, jih bomo tudi predstavili. Res pa je, da pesko ni neka čarobna rešitev. Če si pogledamo življenjsko dobo ljudi, ne vem koliko, 82, 83 je zdaj pričakovana življenjska doba, morda se bo ta življenjska doba podaljšala. No, pesko ima določeno življenjsko dobo. Uh, In če se zdaj vrnemo nazaj na življenjsko dobo človeka, ali bomo pri ljudeh tudi v više starosti zahtevali, da so konkurenčni, da tečejo in tako naprej. Mi smo pri pesku bolj vključeni v neke vrste rugby tekmo. Šele dve leti se ukvarjamo s tem, kar pomeni, da države članice šele oblikujejo sodelovanje. Govorimo o rugby tekmi, v okviru katere morajo države članice dobro sodelovati. Pri pesku že obstaja nekaj zgodb o uspehu. Vprašali ste me, kaj pa rezultati in uspehi. Ko gre za sodelovanje pri projektih pesko, lahko gotovimo, da je vrsta sodelovanja med državami članicami povsem nova. Nekatere države spoh niso vajene sodelovati z drugimi skupinami držav članic ali z drugimi državami, pa zdaj sodelujejo v okviru peska. Poglejte si spletno stran, ki je javno dostopa, pesko.europa.eu pa pogledajte, kakšne oblike sodelovanja obstajajo med državami članicami. Projekt se lahko izpelje kjerkoli. Države članice ne potrebujejo peska za nek projekt, ampak pesko doprinese nekaj več, ker gre za to, da ponuja možnost vsem načrtovalcem, da sodelujejo. Ponuja tudi možnost, da vsi ki sodelujejo na vojaškem področju, sodelujejo. Potrebujemo strategijo, potrebujemo seveda tudi predanost, vendar moramo dopustiti temu celotnemu aparatu, da začne delovati. Države članice morajo zgolj bolje znati komunicirati o posameznih elementih. Pesko je v rokah držav članic. Mi kot sekretarjat jih podpiramo, ampak volja delovati je v rokah držav članic. Glede NATO, naj povem, da smo v kontekstu skupne izjave razpravljali tudi o doslednosti pri doseganju rezultatov in o doslednosti pri sodelovanju. To je zapisano v tej skupni izjavi in s tem bi zaključil. Hvala. Hvala lepa, gospod Molni, v treh kratkih stavkih. Zelo, zelo na kratko. Moram reči, da so bili vaši prispevki prav blagodejni za moja ušesa. Mislim, da je odlična novica, da ste pripravljeni na to vrstno sodelovanje. Tudi sam sem se spraševal prej, ali me je že ujel virus evropesimizma, pa sem ugotovil, da ne, ker če želimo pokazati, da obstajajo konkretni cilji, ki jih lahko dosežemo, potem jih moramo tudi znati ponazoriti. Prej sem omenil 20 zavezujočih zavez. Vse veste, da je v preteklosti že veljalo, da so se sprejemale zaveze, koliko sredstev se bo namenilo za financiranje, kolikšen odstotek bo šel za kaj, dva odstotka za NATO in podobno. In ne vem, ali se je vedno te zaveze spoštovalo. Zdaj pa morajo države v svojih nacionalnih izvedbenih načrtih tudi iz, dokazati, ali izpolnjujejo svoje zaveze. Pri 47 projektih pa je trenutno problem ta, da naša raven ambicije ni natanko opredeljena. Poleg tega nimamo ustreznega strateškega načrtovanja za vsemi temi cilji, nimamo konkretnih strateških skupin, kot obstajajo naprimer v Franciji, pa tudi v kakšni drugi državi. Nimamo niti ustreznih strateških dokumentov na evropski ravni. Če bi imeli pet ali šest strateških ciljev, bi potem združevali projekte skladno s temi petimi, šestimi strateškimi cilji, bi bila zadeva veliko bolj enostavna. Črtali bi projekte, ki so si zelo podobni ali pa tiste projekte, kjer ne dosegamo napredka. Pri 47 projektih pa se zagotovo lahko pojavi kakšna težava. Verjetno veste, da Nemci podpirajo dva nacionalna projekta, ki sta identična projektoma v pesku in zdaj razmišljajo o tem, kako bi lahko povezali te projekte. V tem trenutku prihaja do podvajanja, do prekrivanja in zagotovo obstaja kakšen projekt, ki bi ga lahko črtali. Če bi vse skupaj predstavili bolj jasno in če bi rekli, to je rezultat, to je tisto, kar bomo dosegli, se mi zdi, da bi bilo to bolj koristno in bolj jasno za poslance in še toliko bolj za javnost. Euh, Hvala lepa vsem. Veliko je bilo interesa, veliko tudi podpora. Vedno se veselimo takšnih razprav. Želimo si, da bi bil pesko zgodbo o uspehu in nasvidenje se vidimo k malu. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu v zvezi z Brexitom. To je točka za zaprtimi vrati. Vsi, ki nimate dovoljenja, da bi bili v dvorani, ko bomo obravnavali to točko, lepo prosim, da dvorano zapustite, čez nekaj minut pa nadaljujemo.